a tutti. Innanzitutto voglio salutare... Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Preden nadaljujemo, bi najprej pozdravil delegacijo eh, kmetov iz dežele Koroške v Avstriji. Najlepša hvala, ker ste prišli na obisk. Lepo pozdravljeni. Kot veste, bomo obiskali Avstrijo sredi julija in se bomo oglasili tudi pri vas. Sedaj pa gremo po dnevnem redu, najprej na vrsti sprejetje zapisnika. Če nihče nima nobenega komentarja, štejemo, da je zapisnik sprejet. Tolmačenje je na voljo v vseh uradnih jezikih. Pričakujem torej še vaše komentarje na zapisnik do konca tega sestanka, sicer bomo šteli, da je zapisnik sprejet. Na vrsti so sporočila predsednika. Naj vam povem, kolegice in kolegi, da je leto 2012 v bistvu pomembna obletnica skupne kmetijske politike in zato vas vabim na sprejem, ki bo potekal 19. marca ob 19.30 v prostorih Evropskega parlamenta. To bo organizirano tudi skupaj z danskim predsedstvom, ki vabi tudi predstavnike vseh ministrstv za kmetijstvo držav članic. To bo odlična priložnost za neformalno izmenjavo mnen, za prijetno druženje, tako da vas prosim, da si zabeležite v koledar 19. marec ob 19.30 skupna proslava 50-letnice skupne kmetijske politike. S tem gremo lahko na četrto točko našega dnevnega reda. Upam, da imate vsi seboj tudi svoje volilne kartice. Najprej pa se lotimo po dnevnem redu strategije Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020 z naslovom Naše življensko zavarovanje, naš naravni kapital. Najprej pa mislim, da lahko prisluhnemo tudi mnenju in imamo tudi pripravljenih 59 predlogov sprememb Glasovalo pa se bo tudi v tem odboru po glasovanju v odboru Envi. Sprašujem vas, ali lahko kar začnemo, glede na to, da ste najprej prejeli volilne sezname. Če ste pripravljeni, lahko kar začnemo z elektronskim glasovanjem. Najprej predlog svojim ime 2.1. Glasujmo. ste vsi glasovali. Še vedno glasujemo, ali ste zdaj že vsi glasovali. Konec glasovanja. Imamo en glas več strani EPP peto pomeni, da pogledajte še enkrat, kdo je preveč. To je bilo zavrnjeno. Gremo naprej, glasujemo o 2-2. Konec glasovanja. Mislim, da je bilo to tudi zavrnjeno. Res je? Predlog spremembe ena, glasujmo, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog svembe številka 3. Glasujmo, torej, glasujemo o predlogu svembe Aleš, konec glasovanja. Mislim, da je bilo to zavrnjeno glasujmo o predlogu spremembe 4. Konec glasovanja. Mislim, da je bilo tole zavrnjeno. Predlog spremembe številka 5, gospod Silvestris. Glasujmo. Konec glasovanja. Mislim, da je bilo tole sprejeto, ampak preverimo še enkrat. Gremo naprej na predlog svojega številka 6, glasujmo, konec zasovanja. Zavrnjeno. Predlog svojega številka 7, drugemu odstavku, glasujmo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Prijavljujem jim številka 8, Kalinovski. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem gremo lahko na predlog spremembe 13, jar in drugi. Glasujemo o predlogu spremembe 13. Konec glasovanja. Sprejeto. Še vedno imam en glas preveč strani EPP. Prosim, preverite, kdo je odveč. Emendamento 14. Prejel sem 14. Glasujemo o amandmaju 14. Konec glasovanja. Mislim, da je to zavrnjeno. Gremo na predlog 16, gospa Paulsen. Ne, se motim pravi predsedujoči, moramo vse eno glasovati najprej o 15. Glasujmo, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na 16. Glasujmo. Predlog svojim bepavosem, številka 16. Konec glasovanja. sprejeto. Bi se radi oglasili? Se opravičujem. Eh, vedno je zanimivo, kadar elektronsko glasujemo, da lahko vidimo rezultate. Ampak, eh, kot je videti, to ne funkcionira. In vidimo le občasno, eh, rezultate, ampak tukaj je bilo to zelo zanimivo, ker smo videli, da prihaja do velikih razlik. Eh, no, poskušali bomo doseči, da bodo ti rezultati na veliko objavljeni tukaj nad našimi glavami, pa da boste vsi skupaj bolje videli. Sedaj smo bili pri predlogu spremembe številka 16 in sedaj gremo na 17. Gospod Sekerski, glasujmo. Konec glasovanja. Rekl bi, da je tole sprejeto, pa pogledajmo, če je res. Res je 22 proti 15, nihče ni bil zdržan. Prega v svembe, številka 18. Predlog SVMB 18, glasujmo. Ste vsi glasovali? Torej, predlog sv. 18 je sprejet. In sicer 35 za, 2 proti. Predlog sv. številka 19. Glasujmo o predlogu spremembe 19. Konec glasovanja. zato je tudi sprejeto 25 za 10 proti. Gremo na predlog spremembe številka 20. Sarbu. Glasujmo. Konec glasovanja. Mislim, da je bilo to sprejeto z veliko večino. Poglejmo rezultate. Res je 31 za, 6 proti. Predlog spremembe 21, gospa Nedelčeva. Glasujmo. Konec glasovanja sprejeto 24 za 13 proti. Predlog se ime 22, glasujmo. Chiusa la votazione sull'emendamento 22. Konec glasovanja. Mislim, da je bilo to zavrno, 4 je za, 32 proti. Predlog spremembe 23, Delange, glasujmo konec glasovanja. Tu imamo rezultate, 26 za, 10 proti sprejeto. Passiamo all'emendamento 24, Siekierieschi. Gremo naprej, predlog svoj ime 24, gospod Siekierieschi. Se opravičujem, pravi predsedujoči, ta je bil umaknen. Torej, 25. predlog spremembe, glasujmo. Konec zasovanja in to je sprejeto 27 za 10 proti. Eh, Mark, žal mi je, sistem ne deluje. Bom raje prebral na glas število glasov. Gremo naprej. 26. predlog spremembe, glasujmo. Torej 26 jar in drugi. Konec glasovanja. Mislim, da je bilo to sprejeto z veliko večino. 32 za, 4 proti. No, zdaj pa sistem deluje odlično. Predlog so imeli številka 27. Glasujmo, konec glasovanja. Sedaj lahko sami vidite rezultate, kot vidite, je sprejeto. Sprejel spremembe 28, glasujmo. Konec zasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 28 je zavrnen. Gremo k predlogu spremembe 29, glasujmo. Konec zasovanja. Tudi ta je zavrnen. 36 proti, 2 za. Prej 38, lavija, glasujmo, konec glasovanja. Zdi se mi, da je bilo sprejeto z veliko večino. Gremo naprej, naprej 32, glasujmo, konec glasovanja. Sprejeto 20 glasov za 18 proti. Sedaj glasujemo o predlogu 733. Konec glasovanja. Zavrljeno. Gremo naprej do 734. Glasujmo. Konec glasovanja. Predlog 734 je sprejet. Sedaj gremo naprej v zvembe 36, gospod Taravela. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Samo en glas je bil proti. Predlog zvembe 37, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 38. Konec glasovanja. Predlog spremembe 38 je sprejet. 25 za 11 proti. Sedaj pa smo pri predlogu svojime številka 39. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Velika večina je bila za, kot vidite. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe številka 40, predložil ga je prav tako gospod Tarabela. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto z veliko večino, kot vidite. Gremo naprej. Še en predlog s vami je gospoda Tarabele, številka 41, glasujmo. Konec glasovanja. Ta predlog je zavrnjen. Predlog s vami je 42, gospod Dorfman, glasujmo. Konec glasovanja. Ta predlog je sprejet. Da. In sedaj glasujemo o predlogu spremembe 49 gospoda Tarabele. Velika večina je bila za in s tem je predlog spremembe 49 gospoda Tarabele sprejet. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe številka 50. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Ta predlog je zavrnjen. Glasujemo o predlogu 52 gospoda Tarabele. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog 753. Glasujemo. Peusu in Becerim 50, konec glasovanja, sprejeto. In zdaj glasujemo o predlogu Svembe 54, gospod Polsan in drugi. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z veliko večino. Glasujemo o predlogu Svembe 55, Konec glasovanja, sprejeto. Naslednji na vrsti predlog so ime 56. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so ime 57. Glasujmo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 58 gospoda Dantana, glasujmo. Konec glasovanja, ta predlog je sprejet. In zadnji predlog spremembe 59 gospoda Tarabele, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj končno glasovanje o mnenju z vsemi spremembami. Glasujmo. Torej, glasujemo o celotnem besedilu. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospoda Čila. Possiamo passare al nostro workshop. To pa pomeni, da gremo lahko naprej na našo delavnico. Adesso apriamo lo workshop sullo sviluppo rurale e la coesione territoriale della nuova. To je naša delavnica o razvoju podeželja in teritorijalni koheziji v okviru nove skupne kmetijske politike. To je prva v seriji petih delavnic, ki jih nameravamo organizirati skupaj s specializiranimi službami, da bomo pogledali problematiko skupne kmetijske politike. E, upamo, da nam bodo te delavnice pomagale pri oblikovanju naših mnenj k poročilom, ki zadevajo to tematiko. Zelo toplo bi rad pozdravil gospoda Jana Davoja van der Pluga iz Univerze v Wageningenu. E, on nam bo najprej predstavil to problematiko in potem bo ostal še tukaj in vam bo na voljo za vprašanja in odgovore. Mislim, da je najbolje, če kar začnemo. In seveda hvala tudi predstavnikom komisije, ki so prišli sem. Dobrodošel Jan in izvoli. Hvala predsedujoči za te besede dobrodošlice, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Res sem vesel, da sem lahko danes tukaj na tej delavnici svoje opažanja sem strnil v tri skupine in sicer, kaj so krepke točke novega predloga skupne kmetijske politike, kje so poglavitne težave, kje se lahko zadeve izrodijo in potem še zadeve, ki so sicer dobro zastavljene, vendar jih lahko še izboljšamo potem bi rad spregovoril ne samo na podlagi obstoječega besedila, temveč bi se rad skliceval na obstoječe konkretne primere v kmetijstvu, torej na primere s podeželja. Razvoj podeželja je ne le teorija in eh, načrt razvoja, ampak je to predvsem zadeva, ki v praksi razvoja vpliva na številne kmete, ljudi, ki živijo na podeželju in s tem so povezane tudi številne druge politike. Politika razvoja podeželja pa je lahko eh, uspešna le, če se poveže z vsemi drugimi gibanji in dejavnostmi, ki izvirajo z podeželja. Zaradi tega eh, bi rad omenil tudi konkretne primere iz prakse v Evropi. Prva pomembna točka je, da govorimo o tem, da mora obstajati določena kontinuiteta. Uh, that you're designing a rural development policy that is aiming to strengthen rural. Oblikujemo kot vidite Tu so zastavljeni poglavitni cilji, povečanje kakovosti življenja na podeželju. Vsi poznamo te prednosti, eh, ki so pomembne za nas, vendar je lahko eh, pričakovati, da bo prišlo do poslabšanja, da marsikatere načrtovane izboljšave ne bodo obrodile sadov. Številna kmetijska gospodarstva doživljajo marginalizacijo, potisena so ob rob, kljub številnim načrtom in čeprav imamo veliko politik na področju eh, trga, ekologije in tako naprej, eh, ni dovolj poskrbljeno za ravnotežje in ravno na podeželju bi se morala bolje odražati politična odgovornost. Druga pomembna zadeva je, da so novi predlogi lahko eh, postanejo zelo hitro preveč togi, ker je treba pogledati, kakšen bo učinek delovanja teh predlaganih ukrepov v praksi. Koristo bi bilo, če bi se kmetov dejansko lotili konkretno od primera do primera, in načela politike razvoja podeželja dejansko prilagodili vsakemu primeru posebej. Zato je pomemben tudi program LIDER, v okviru katerega so že bili izvedeni določeni projekti, oblikovali so se partnerske skupine dejavnikov z različnih področji in njihove izkušnje so lahko tudi podlaga za nadaljne delo. Potem zelenenje, ki je pomembno tudi v prvem in drugem stebru, to bi lahko celo spodbudilo zelo dobre in koristne kombinacije dejavnosti iz obeh uh, stebrov. Te Eh, ukrepe in mehanizme bi lahko uporabile različne skupine kmetov, saj so izkušnje pokazale, da so lahko v praksi zelo koristni. Kaj še izhaja iz predlogov za razvoj podeželja? V preteklosti smo ugotovili, da je šlo za eh, opazno kontinuiteto zastavljanja ciljev, ki pa se sedaj vedno bolj usmerjajo v ozemljsko kohezivnost, prilagajanje podnebnim spremembam in eh, okolju prijazno kmetijstvo. Bile so dodane še dodatne prednostne naloge, vendar so te prednostne naloge nekoliko medlo zastavljene in lahko se zgodi, da se bo zaradi tega tudi prestavilo težišče. Tu obstajajo tudi določeni nejasni elementi obvladovanja tveganja. Zaradi tega potrebujemo tudi določen nabor orodja, s katerim se bomo lotevali težav, s katerimi se soočajo kmetje. Nekateri kmetje se odločajo za zelo tvegane strategije, ki sicer kratkoročno lahko prinesejo veliko prednosti in dobre rezultate, kar pa se pozneje izkaže za dolgoročno zelo drag poseg. Zato bi bilo dobro poiskati uh, ustrezno ravnotežje ravno s pomočjo orodja za obvladovanje tveganja. Ni namreč pravično, da bi vedno davkoplačevalci pokrivali posledice neodgovornega tveganega odločanja v sektorju kmetijstva in ne bi radi, da bi se neodgovorno odločanje bankirjev in finančnikov eh, premočno odrazilo tudi na kmetijstvo. V prvem stebru smo zgodovinsko imeli podpore in subvencije, ki ne bi kmetom pomagale, da bi bolje obvladali eh, stalna nihanja na trgu. V sedanjem času pa je nekaj tega prešlo tudi v drugi stebr. Kakorkoli že pogledamo, gre za zelo tvegano področje. E, prioritete, tako kot so določene sedaj, so, kot rečeno, nejasne. Treba je poiskati tudi nekaj več prostora za prenašanje znanja iz teorije v prakso in za prenos inovacij inovativnosti v evropskem kmetijstvu nismo sicer nikoli zavračali ali blokirali. Veliko uh, je še možnosti za boljši prenos znanja, potrebujemo boljšo regulativo na tem področju. In še tretja prednostna naloga je krepitev konkurenčnosti, kar pa velja za vse veje kmetijstva. To je neke vrste trojanski konj. Lahko sicer trdimo, da je konkurenčnost zelo koristna za vse sektorje, ki so bistvenega pomena za varnost prehrane in ki imajo tudi pozitivni učinek na ozemljsko kohezivnost. Vendar je tudi veliko elementov, ki naravnost ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev in sam tudi ne razumem, zakaj bi moral drugi stebr ravno eh, brez razlike enako podpirati konkurenčnost vseh sektorjev in veja kmetijstva. Tu imam pregled vsega, kako se je to v praksi izkazalo na nizozemskem, kjer imamo, kot vidite, v dveh stolcih prikazano nizko stroškovno kmetijstvo in visoko tehnološko e, kmetijstvo. Vzeli smo za primer enega človeka, torej enega kmeta, ki e, dela sam in ima pravzaprav tudi primerljivo enako visok kmetijstvo prihodek. Gre za primer eh, mlekarja in tukaj vidite po poglavjih, koliko uh, hektarov uh, z, zemlišča potrebuje za to, koliko delovnih ur na leto. In vidimo, da je v bistvu uh, rezultat vedno boljši eh, v sektorju, ki deluje po načeljih nizkih stroškov. To je sicer primer, ki izhaja iz prejšnjega cenovnega režima eh, zaščitenih cen mleka v Evropski uniji, sedaj pa je cenovni režim popolnoma drugačen in prič vidimo, da prihaja do zelo velikih eh, nihanj cen. Kaj se zgodi, recimo, cene so nenadoma zelo padle in nenadoma pride do velike spremembe, da v visokotehnoloških eh, gospodarstvih pride do negativnih učinkov te fluktuacije cen. To pa se je zgodilo ne le v teh opazovanih in preučevanih gospodarstvih, temveč tudi širše, eh, kar smo videli v praksi, ker imamo zbrane podatke z več sto kmetij v primerjavi s prejšnjimi leti, kjer se vidi, da manjše ekstenzivne kmetije pravzaprav zaslužijo več in imajo boljše prihranke kot visokotehnološke intenzivne kmetije. In tu so sicer natančnejši podatki, če vas zanimajo. In eh, prišlo je, kot vidite, do popolnega preobrata ravno s tem prehodom na kmetijo odprti trg in eh, tisto, kar je bilo prej varno, je sedaj nenadoma postalo najbolj ranljivo načrtovanje. Iz tega izhaja, da je treba spremeniti tudi način gledanja na prednostne naloge in evropski kmet se je soočal s to spremembo situacije kar je pripeljalo do tega, če mor sedaj pravimo večfunkcionalno kmetijstvo oziroma usmerjeno je to, da se na eni kmetiji pridela več pridelkov, tako da se izpad dohodka v eni veji proizvodnja lahko nadomesti z drugim bolj konkurenčnim izdelkom tem eh, postanejo kmetije ravno zaradi svoje eh, večstranske usmerjenosti tudi bolj eh, vzdržljive eh, in bolj odporne na spremembe na trgu. Na samem začetku so nekateri trdili, da bo več funkcionalno oziroma več eh, proizvodno obnašanje kmetij vodilo v nezanesljivost eh, prehrane. Ampak eh, izkazalo se je, da temu ni tako, da ni prišlo do negativnih, temveč ravno nasprotno do pozitivnih učinkov. Opazovano obdobje je bilo zadnjih pet let in isto lahko pričakujemo, tudi v naslednjih petih letih. Podatki za nizozemsko so v bistvu zelo podobni tistim, ki veljajo za vso Evropo, tako da lahko prihodne res zanesljivo podpiramo trend razvoja večfunkcionalnih kmetij. Tu pa je uskladljivo s politiko razvoja podeželja. To je zelo zanimivo, če pogledamo širši učinek na podeželje. E, Kakovo življenja kmetov je namreč zelo odvisna od socialnega kapitala in e, raziskave kažejo, da je leta odvisen od tega, kako močno je prisotno večfunkcijsko kmetovanje. Services. Multifunkcionalno kmetijstvo e, prinaša nove storitve, ustvarja nov trg, ki uh, povezuje lokalno prebivalstvo s pridelovalci mleka in tako naprej na uh, ravni kmetije in pa podeželskih območij. Takšno večfunkcionalno kmetijstvo uh, je zelo pomembno, ga je treba tudi krepiti. Skupine proizvajalcev, to je omenjeno tudi v členu 29 predloga, uh, Eh, torej, eh, skupine proizvajalcev so zelo pomembne. Imamo tri proizvajalce z eh, severa nizozemske. Ti so člani neke zadruge, ki deluje že 20 let. Trudijo se za povečanje biotske raznovrstnosti. Niso pa nič, niso torej nekaj izjemnega, kajti podobne stvari obstajajo tudi v Nemčiji. Eh, v Italiji, Bonifica, naprimer. Eh, in na podoben način skušajo delovati tudi za druge, drugod po Evropi, na portugalskem. Mm, skupaj se organizirajo za eh, upravljanje podeželja in te skupine proizvajalcev so prisotne povsod po Evropi. Zelo so izboljšali vzdržnost eh, kmetijstva. V zgolj nekaj letih so eh, zmanjšali stopno emisij in poleg tega eh, so zelo izboljšali tudi proces kmetijske proizvodne. Ta je vse manj odvisna od zunanjih dejavnikov, več je nizkostroškovnega kmetijstva in to uh, vse bolj uh, izpolnjuje potrebe lokalnega prebivalstva. Te skupine proizvajalcev so torej zelo pomembne, ampak treba je upoštevati tudi, da mm, se ne oblikujejo neke nove uh, upravne scheme, ampak da uh, uh, se uporabijo že obstoječe. Pa še nekaj uh, komentarjev za zaključek, kaj bi še lahko izboljšali. Mm, posod po Evropi se pridružujejo nad eh, velikim administrativnim bremenom, tega bi bilo treba olajšati. E, v stebru ena imamo o, enostavnejši postopek za vse, ki imajo manj kot 5000 evrov dohodka, eh, vendar bi morali uh, isti postopek uvesti tudi za druge, za tiste, ki zaslužijo morda 10 tisoč, 15 tisoč evrov in to prenesti še v steber 2. Potem evalvacija, ocena bi morala vključevati tudi uh, sam proces in ne, konč, ne samo končnih rezultatov. E, najpomembnejše priporočilo pa je e, tole končno, da se povežejo e, vlaganja na sami kmetiji in pa vlaganja v neke skupne dejavnosti. V členu 18, e, naprimer, potem členu 20. E, je zapisano nekaj o vlaganju v uh, same kmetije, potem pa člen 17 o uh, skupnih dejavnostih in pa še nekateri drugi členi 21 in ostali. Trenutno se v Evropi dogaja naslednje. Kmetje, ki kombinirajo dejavnost na kmetiji s eh, trgovino. Eh, so začeli prodajati tudi proizvode drug drugega in to je za potrošnike, za stranke veliko bolj privlačno. Eh, izbor dobrin se tako poveča. En sam kmet proda manj oziroma ima tudi manjšo izbiro. Eh, poleg tega eh, poteka prodaja na internetu, kar stvari zelo olajša. In to se razvija povsod po Evropi. Je pa to v nasprotju s strukturo supermarketov, eh, torej trgovin, veleblagovnic. in uh, tukaj se lahko zgodi, da pridejo proizvodi iz severa države v uh, center in potem gredo nazaj na sever. Pri uh, novejših oblikah prodaje pa teh slabosti ni več. Potrebujemo tudi večja vlaganja v trgovine na kmetijah. Uh, in pa eh, vlaganja v skupne dejavnosti, v izboljšavo kakovosti, v skupni marketing, eh, v večjo dostopnost. In tukaj bi res morali povezati eh, vlaganja v posamezne kmetije s skupnimi dejavnostmi predlogu bi morali zapisati tudi člen, ki bi to dejansko omogočal. Želimo si tudi več eh, podpore za take kombinacije in na ta način bi se potem tudi lažje oblikovale eh, skupine kmetov, eh, povezave bi se ustvarile med potrošniki in proizvajalci in tako naprej. resolucija 8. julija 2011 vašega parlamenta eh, je govorila o lokalni dinamiki oziroma urodjih za lokalno dinamiko in pa za podporo vsem eh, dejavnikom eh, tega sektorja. To bi morali zdaj okrepiti tudi na praktičen način in s tem bi rad zaključil svojo predstavitev. Hvala. Grazie, Jean. Davvero molto interessante tutto il tema della gestione del rischio nel secondo pilastro. Ta tema je zelo zanimiva, še posebej o upravljanju tveganja v drugem stebru. E, mislim, da bi nas, e, oziroma da nas je vse tukaj v odboru zelo zanimalo to, kar ste imeli povedati. Zdaj pa prosim kolege če podajo svoje komentarje in vprašanja. Ja, interesanten ausfjur. Hvala za res zanimive predstavitve zdaj. Dve zadevi sta, o katerih eh, premalo govorimo. Eno je, da se cene proizvodov, medijskih eh, proizvodov, višajo tudi zaradi vse večjega popraševanja v hitro raztočih državah. Prav tako je cenovna fluktuacija zelo aktualna zaradi meteoroloških eh, pojavov in na te probleme ni pravih odgovorov. Druga zadeva, ki se mi tudi zdi nekoliko premalo izpostavljena, je vprašanje fosilnih energentov in pa velika odvisnost od leteh v Evropi. Možnosti za uporabo obnovljivih virov energije obstajajo, vetrna energija, vodna energija, biomasa in eh, to bo tudi v veliki meri koristilo našim kmetijskim obratom. Prav tako je tu še nekaj drugih področji, ki jih je potrebno razjasniti. Dejali ste, da screening v prvem in drugem stebru, bolj ali manj, lahko predstavlja tudi prednost, oziroma vsi, vi vse, vsaj to ocenjujete kot neproblematično. Naš odbor se je s tem že dokaj intenzivno ukvarjal in eh, tu potrebujemo več eh, kontrol, več nadzora in zanima me, kako vi to ocenjujete v številnih državah v Evropi je bilo veliko storjenega strani kmetov. Šlo pa naj bi zdaj za določeno poslabšanje eh, na tem področju in eh, zanima me, kako gledate na trenutno stopnjo 15 odstotkov za okoljsko-kmetijske programe. To zdaj vidimo samo v uvodnih izjavah in to mislim, da je vsekakor nekaj, kar lahko privede do poslabšanja položaja za kmetijske obrate. Kar zdaj vaš šest prioritet, mislim, da ste to dokaj izčrpno opisali, kar zadeva prenos znanja in inovacije v kmetijstvu. Tu mislim, da moramo stvari razjasniti, kar zadeva porazdelitev finančnih sredstev. Ta reforma je v prvi vrsti namenjena kmetijskim obratom, se pravi industrija. Živijska industrija je partner kmetijstva in a, eh, tako mora tudi eh, biti. Seveda obstajajo razlike v uporabi tehnologije v živilski industriji in v kmetijstvu in tudi bilo potrebno večji pomen dati državam članicam. Kar zadeva izboljšanje konkurenčnosti in pa prestrukturiranje, tu mislim, da je pomembno, da se pove, ali naj bi tu pokrili vsa področja ali pa naj bi se osredotočili na nekaj eh, ključnih področji, ki nujno potrebujejo podporo. Omenili ste tudi pomen organizacij proizvajalcev, ki jih je potrebno podpreti, se strinjam z vami in mislim, da bi to morali že bistveno prej izpostaviti, ker zadeva volatilnost cen, zavarovanje tvegan je nekaj, kar v nekaterih državah članicah ne bo ravno najboljši inštrument za preprečevanje teh težav. Kar zadeva gozdarstvo, mislim, da je to bistveno premalo izpostavljeno v teh predlogih. Kajti predvsem z gospodarskega vidika imajo tu kmetijski obrati ogromen potencial, kot rečeno že na začetku, tudi na področju obnovljivih virov, mislim, da tu lahko storimo še veliko. Ena stvar me zanima. Mladi kmetje, ti imajo poseben položaj v tej reformi, v prvem stebru imamo ukrepe za podporo mladim kmetom. Trenutno imamo situacijo, da je le 6 odstotkov prevzemnikov kmetij mlajših od 35 let v Evropi in zanima me, ali boste kaj storili proti temu, oziroma kakšne druge ukrepe predvidevate za to, da bi v kmetijstvu tudi v prihodnosti zagotovili ustrezno stopnjo ekonomičnosti in rentabilnosti. Hvala. Hvala, Elisabeth. Gospod Dorfman. Kurze Fragen beschränken. Erstens, Herr Professor, Sie haben richtigerweise. Hvala lepa. Profesor, mislim, da ste upravičeno izpostavili vprašanje obvladovanja tvegan. Se vam ne zdi, da je morda to orodje pristalo v, napačni, eh, v napačnem stebru? Kar zadeva obvladovanje tvegan, to je povezano z cenami, s prihodki kmetov. In eh, po mojem mnenju je to klasičen element zagotavljanja stabilnosti prihodka. Eh, in zato sodi v prvi stebr. Se vam ne zdi, da bi morali razmisliti o tem, ali morda to orodje za obladovanje tvegan resnično sodi tja, kamor ste ga umestili. Kar zadeva v zelenitev, ne vem, ali se lahko popolnoma strinjam s tem, kar je dela kolegica Kostinger. Uh, ozelenitev v vseh eh, stebrih, obeh stebrih je razumna. Zdaj, jaz ne vem, ali je to razumno, ampak če naj bi bilo razumno, potem je to potrebno med sebojno povezati, ne pa da sta to dve popolnoma neodvisni zadevi, kot eh, je to v vašem predlogu zastavljeno. Mislim, da treba zagotoviti to, da bodo v drugem stebru omogočene ukrepi za ozelenitev v okviru kmetijsko-okoljskih programov in to mora biti predpogoj tudi za uh, eh, ozrednitev v prvem stebru. Potrebujemo potem dvojne kontrole, dvojni nadzor, kar ni najbolj učinkovito, tako da ali se strinjate, da bi lahko to dvoje povezali. Hvala. Grazie, Herbert, Hvala, Herbert. Gospa Polsen, in potem Martin Olbricht. Jag är Leaderprogrammet. Detta att utnyttja landsbygd. Hvala lepa, ker zadeva program Leader. Mislim, da je pomembno, da se izkoristijo vse prednosti, ki jih ponuja podeželje, da podpiramo različne pobude in tako naprej. To je zelo pomembno tako kot eh, sodelovanje med različnimi državami, članicami in regijami v Evropi. To je odločilna zadeva. Po tej razpravi mislim, da bi lahko govorili tudi o tematiki dobrega počutja živali in mislim, da je še kako pomembno, da zagotovimo dostno stopnjo biotske raznovrstnosti, visoko mero zdrave živali, prav tako je pomembno, da proizvajamo lastno energijo. To so zelo pomembne naloge, ki morajo prevesti do tega, da bodo kmetje lahko tudi ekonomsko preživeli. Mislim, da bi bilo najbolje, da izgradimo takšne institucije, ki bodo zagotavljale enovito verigo preskrbe. Tam, odkud prihajam jaz, imam veliko dobro stoječih malih podjetij, ampak če proizvajate sir, na primer, morate potem tržiti svoj sir in tako naprej. In 24 ur na dan je potem premalo. Zato se mi zdi, da so to zadeve, ki jih je potrebno upoštevati. No in potem, če gremo naprej, nove možnosti financiranja za nove inovativne ideje v, na podeželju finančna kriza zadeva vse. V prvi vrsti pa gre za nevarnost za to, da se ohrani prebivalstvo na podeželju, kajti kmetje zelo težko pridejo do posojil, zato moramo ustanoviti sklade rizičnega kapitala, s čimer bi izboljšali ali vsaj stabilizirali dostopnost kapitala. Poi Garcia Perez, Martin. Martin Osling. Ja, nur einige Samo par kratkih pripomb. Strinjam se s tem, kar ste dejali okrog eh, večfunkcionalnega kmetijstva. Zdi se mi zanimivo, da ste v svoji raziskavi tudi izpostavili, da kmetijstvo, ki temelji na predvodne hrane, vsekakor lahko bistveno bolj zdravo kot eh, kmetijstvo, ki temelji na zgolj nekih novih tehnologijah. Tako da je pomembno, da ne financiramo zgolj še več eh, tehnologije v kmetijstvu, temveč da se podpre zdravo kmetijstvo. No, kar zadeva obladovanje tveganj in orodja okrog tega, to mm, je nekaj, kar bi morali uporabljati le izjemoma. Dejstvo je, da ne moremo privatizirati dobičkov, eh, tveganja pa prenesti na družbo. To, to ne more funkcionirati. In zato se popolnoma strinjam z vami, da je to vrstno obladovanje tveganj nekaj, kar nima kaj iskati v drugem stebru. Če že moramo razmisliti o drugih eh, modelih, ampak eh, drugi stebr mislim, da bi bil vsekakor neprimeren za to. Kar zadeva kmetijsko-okoljske ukrepe, to moram reči, da mi manjka. Mislim, da tu nismo ravno dosegli svojega cilja, kajti poročilo računskega sodišča je bilo dokaj kritično do določenih ukrepov, In, ali morda ne bi bilo pametneje diferencirati te ukrepe in razmisliti o bolj ekološkem kmetijstvu, kot da bi nediferencirano podpirali pač obdelavo zemlje. Tako da to mislim, da moramo ukrepe bolj diferencirati. Na prvi procvojnici ste jasno pokazali, da je sama struktura dobra. Zdaj ne vem, kako to utemeljiti, kaj ti mislim, da je trenutna struktura nekaj, kar se je v številnih državah članicah izkazalo za dokaj dobro. In to mogoče, da se sredstva uporabljajo v vse smeri. Imamo nekatere države članice, ki te ukrepe vidijo le na določenih področjih in imajo več v ospredju kmetijsko-okoljskih ukrepov. 25 odstotkov zdaj še ni tisto, kar je dokončno sprejeto, ampak če je vsaj 25 odstotkov tista meja, potem moramo vedeti, da je ekološko kmetijstvo eno najbolj konkurenčnih eh, kmetijstvo v Evropi trenutno. In eh, napačno bi bilo, če tega področja ne bi več financirali. Še eno področje, kjer mislim, da bo potrebno več eh, uložiti, so programi LIDER, ki mislim, da jih je potrebno umestiti bolj v ospredje. Hvala, Martin. Gospa Garcia Perez. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsednik. Skušala bom biti kratka. Ne bom ponavljala vprašanj svojih kolegov, eh, s katerimi se povsem strinjam. Eden izmed izzivov v okviru te reforme skupne kmetijske politike je vzdržnost eh, kmetijskega okolja. Zavedamo se situacije, eh, ki jo doživljajo številna. Eh, kmetijska ozemlja. Veliko ljudi se seli iz podeželja in treba je zagotoviti, da bodo ostajali na podeželju. Gospod, ki nam je predstavil ta uh, projekt, je izpostavil tudi um, rešitve oziroma ukrepe, uh, inovacije, um, razvoj podeželja. Mislim, da bi to, da je to zelo pomembno. E, treba je zagotoviti dohodek za kmete. In če ne bomo uspešni tudi na drugih področjih, kot, je, e, kot so kmetijsko-okoljski ukrepi, e, potem rezultati ne bodo dobri. Še nekaj, kar me zanima glede reforme in pa vprašanj, ki nam jih je postavila Evropska komisija. To se navezuje na mlade žal mladih ne motiviramo dovolj in jih tudi ne podpiramo, eh, da bi ostajali na podeželju, da bi ostali v tej dejavnosti. Torej, vprašanja, ki eh, so postavljena v povezavi s to reformo, kot je eh, pomankanje podpore za mlade, mislim, da bi tukaj morali veliko spremeniti. Če ne bomo ustavili tega trenda, da se mladi nehajo izseljevati iz podeželja, potem bomo zelo težko dosegli cilje. Eh, v okviru prvega stebra ehm, tega ne bomo rešili, to je treba eh, nadomestiti tudi z drugimi ukrepi. V okviru konkurenčnosti, tudi s tem se strinjam, mislim, da bi morali eh, upoštevati diversifikacijo evropskega kmetijstva v nevarnosti smo, da, uh, se, da izginejo določene uh, podpore, naprimer za uh, namakanje in tako naprej. In to bi ogrozilo številna območja v Evropski uniji. Pomoč tem območjem je nujno potrebna, zato mislim, da moramo ohraniti instrumente, kot so vlaganja na ta področja. Uh, sicer pa se strinjam s svojimi kolegi in z njihovimi vprašanji in komentarji. Hvala. Naše Nikolesko. Hvala Irače. Nikolesko, potem pa Sikerski. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și expertului pentru prezentarea făcută. Uh, Hvala. Želim se zahvaliti za predstavitev, ki smo jo slišali. Tri stvari me skrbijo. Mislim, da se vsi lahko o tem strinjamo ne moremo imeti kmetijstva brez kmetov. Mm, to je dejstvo. Govorimo o konkurenčnosti eh, kmetijskih podjetij in pa dobro povezanih trgov, vendar pa obstajajo kmetije, ki niso samo eh, gospodarsko, ampak tudi fizično oddaljene od trgov. Poleg tega moramo svoje prednostne naloge, prioritete eh, Eh, ustrezno opredeliti, eh, vzpostaviti neko hierarhijo. Mislim, da ne bomo imeli modernih kmetiče, ne bomo imeli moderne infrastrukture. To je problem v številnih eh, novih državah članicah. V prvem stebru moramo zagotoviti, da se mladi ne bodo naseljevali na podeželju, če ne bodo imeli uh, sodobnega uh, delovnega okolja, če ne bo uh, ustreznih napeljav, vodovodne napeljave in tako naprej. In te stvari so izjemno pomembne. V nekaterih državah, članicah resnično zaostajamo, kar se tega tiče. Hvala, gospod Nikolesku. Zdaj pa gospod Sikerski in potem Jim Nicholson o razvoju obšarov vijskih. Govorimo o razvoju podeželja in zanima me, kako definirate razvoj podeželja. Ali ne na to gledamo kot razvoj kmetijstva, kot eh, razvoj vasi, kot eh, razvoj okolja, razvoj konkurenčnosti in inovativnosti ali skupine proizvajalcev, Vse to so elementi trga, tako da razvoj podeželja je nekaj, kar jaz razumem nekoliko drugače. Gre za prilagajanje nekim eh, modnim smernicam, pozabljamo pa na to, kaj je podeželje. 40 odstotkov prebivalstva namreč živi na kmetijstvu, na podeželju. Jaz razumem, da ministri skušajo drugi stebr izkoriščati predvsem za investicije v gospodarstvo, v posodobitev le tega. Ampak eh, dejstvo je, da je moderna trenutno tudi inovacija, to vsi povsod tlačijo tudi to inovacijo. Ampak zakaj naj bi za izboljšanje stanja okolja uporabili SKP? In vsi pravijo, da ne bi bila to sredstvo, ki pride do kmetov, ampak z zrenitvijo zmanjšujemo konkurenčnost kmetijstva in zato kmet na koncu koncev s tem izgublja. Potem je to tudi problem obnovljivih virov energije. Vse to so stvari, ki so povezane z določenimi drugimi področji in to je treba jasno povedati. No in potem imam še vprašanje koliko sredstev se dejansko uporabi za podeželje. No in potem kohezijska politika in pa drugi stebr na podeželju. Povemo pač iskreno, da je razvoj podeželja, ki ga tudi mi želimo videti in razumeti kot eh, kmetje, v bistvu kohezijska politika. In kohezijska politika se v tem trenutku sredotoča na pripravi posebne strategije za razvoj in financiranje velikih eh, mestnih aglomeracij. Kaj pa je s podeželjem? Kje so sredstva za podeželje? Koliko ozemlja pokrivajo podeželjsko območje, če govorimo o ozemeljski koheziji? No, potem je tu še zelo pogosta formulacija, kaj je kmetijstvo, kaj je podeželje, kaj je okolje. In ne moramo vsega kar metati v isti koš s SKP in potem eh, reči, da ja, kmetje dobijo ogromno denarja in zdaj še ne vem, kaj vse pričakujejo. Tako da ni čudnega, da so dohodki kmetov eh, na 55 odstotkih eh, popričnih prihodkov drugih skupin. Kako ne potem izboljšamo konkurenčnost? Hvala, podpredsednik Sikerski, eh, James Nicholson in potem Agnew. Uh, Hvala, gospod predsednik. Prihajam iz Združnega kraljestva. Eh, tam imamo najmanj sredstev na voljo za steber 2 in tukaj sem eh, zaskrbljen, kakšna prihodnost nas čaka. Eh, razpravljamo o tem, kam bo šel denar in kaj bo sploh na voljo. Rad pa bi postavil nekaj vprašanj. Eh, sam ne verjamem preveč v ozelenitev prvega stebra. Ali ste tukaj izvedli kakšno oceno, je bila izvedena kakšna ocena, ali je dobro to uvesti v prvi stebr? Mislim, da bi moralo uh, eh, ozelenenje biti v stebru 2. Zanima me tudi, ali je bila izvedena kakšna raziskava na celotnem področju ponostavljanja birokracije. Ali bo ta nov predlog vodil v več birokracije, več upravnega bremena. E, mislim, da ljudje naše delovanje potrebujejo drugi. Zanima me torej, kakšni bodo upravni stroški. In ali ste izvedli kakšno študijo glede tega? Eh, podprem, podprl bi rad gospod Polson, kaj ti povedala je nekaj pomembnega. Številni ljudje uh, iz mojega volivnega okrožja ne morejo nadalo, nadaljevati s svojo dejavnostjo, ker ne dobijo niti najmanjših posojil. Dokler ne bomo uh, začeli reševati tega problema in dokler ne bomo zagotovili dodatnih financ, eh, se situacija ne bo izboljšala. Morda eh, bo prišlo do izboljšav v dveh, treh letih, vendar pa v tem trenutku in pa v bližnji prihodnosti eh, težko vidim napredek na teh področjih. Hvala. Dziękuję bardzo. Proszę pan poseł Agniu. Pan poslanec Agniu. Thank you. I, I was very interested. Hvala. Uh, mene so zelo uh, zanimale scheme in tabele, ki ste jih uh, prikazali uh, z dveh kmetij. Uh, takrat, ko ste govorili o dveh proizvajalcih mleka. videli smo, da eh, se ne moremo pri mleku, da pri mleku ne moremo imeti velikega dobička. Eh, in to kaže, da je za kmete še najbolje, če eh, se krave pa sejo, vendar bo to zelo zmanjšalo proizvodno in povečalo ceno. V Združenem kraljestvu imamo kmetije, kjer uh, se krave sploh ne pasejo uh, zunaj na prostem. Imamo uh, še en razlog, zakaj uh, krave ostajajo noter. Um, predstavniki zelenega lobija uh, trdijo, da za krave ni dobro, da ostajajo notri. Um, uh, borci za varstvo živali pa uh, eh, kmete silijo, da morajo živino zadrževati v hlevih. upam, da me kolegi poslušajo, kajti to je zelo zanimivo. Potem pridemo do prenosa znanja in inovacij. Eh, kakšen slab precedens imamo z eh, genetsko spremenjenimi proizvodi? Eh, prišlo je do izbruha čustev in celotna zadeva se je v Evropski uniji eh, zelo upočasnila, medtem ko drugi po svetu veliko vlagajo v te nove tehnologije. In to nas je privedlo celo eh, do stanja, ko imamo nično toleranco do uvoza eh, genetsko spremenjenih organizmov. V Kanadi bodo kmalo uh, eh, začeli proizvajati um, genetsko spremenjeno pšenico in so ljudje s tem posebno zadovoljni. Pri nas pa to ni možno. Uh, v petek sem obiskal raziskovalni inštitut, kjer uh, proizvajajo takšno uh, pšenico. Um, potem eh, naj bi jo uh, prenesli tudi v eh, dejansko uporabo, vendar pa so zaenkrat eh, zaprti za visokim zidom, da sploh eh, preprečijo protestnikom vstop v svoje prostore. Ne vem, kolegi, ali bomo šli naprej v 21. stoletje ali bomo stagnirali pri proizvodnji hrane. Hvala. Hvala lepa, gospod Jar. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala za teh nekaj uvodnih besed. Imam nekaj vprašanj, kar zadeva visokotehnološka in pa nizko cenovne obrate. Moram reči, če dopolnim kolega Nikolesko, je, da po mojem mnenju seveda želimo mlade tudi navdušiti nad eh, kmetijstvom, nad novo tehnologijo, tako naprej. Lahko tudi rečemo, da je najboljši način za zagotavljanje nizkih stroškov ta, da se zavedamo, da je kmetijski obrat, ki naj bi bil samo zadosten, pogosto. Po zasnovatelj tako, da v bistvu sam sebe izkorišča. Ne vem, če sem vas prav razumel. No, ampak eh, ne samo mi v odboru za kmetijstvo, ampak tudi drugot. Želimo združiti sredstva, ki se jih uporablja za podeželje. Ne moremo kar tako združiti vseh eh, sredstev v podeželju in eh, Če mi lahko poveste nekaj več o tem, zakaj ne bi okrepili podporo podeželju, kajti mi smo mnenja, da je zelo pomembno, da se kmetijstvo in podeželje predvsem oblikujejo in razvijajo v skladu z kmetijsko politiko, ker potem eh, fleksibilnost v uredbi piše, da naj bi na podeželju. Omogočali na kakšno samo odločbo o tem, kako investirati sredstva. Potem, kako vidite optimalno povezavo med prvim in drugim stebrom, sploh eh, upoštevajoč finančna razpoložljiva sredstva in pa tudi, če je temu tako, kako naj bi to izgledalo. Grazie, onorevole Jar. Hvala, gospod Jar uh, Albertis in potem Mišel Dantan. Hvala predsedojoči, hvala gospod profesor za povedano. Imel bi nekaj kratkih vprašanj. Dejali ste, da ni kakšen velik problem, če imamo okoljske ukrepe v prvem stebru in da jih dopolnimo z okoljskimi ukrepi v drugem stebru. Potem pa si ste dejali, da to ne sme pomeniti več birokracije, ampak treba manj birokracije. Komisija zdaj ugotavlja, da njeni predlogi ne bodo pripeljali do manj, ampak do več birokracije in tega ne moremo sprejeti, tako ne more biti, ker prihajam iz Bavarske. Vemo, da je veliko okoljsko kmetijskih ukrepov, ki se financirajo v drugem stebru. Naprimer, eh, praha in zanima me kako, in pa kolobarine, kako naj bi da no, omogočili to, da se nadaljuje to, kar počnemo na Bavarskem, da se daje več sredstev za to vrstne ukrepe, kot naj bi dajali v kontekstu ozelenitve, zato ker v drugem stebru takšnih ukrepov ne bo več možno spodbuditi. Tako da jaz sem mnenja, da v prvem stebru lahko sprejemamo ukrepe, ki se sprejemajo posod po Evropi, v drugem stebru pa eh, mislim, da morajo stvari biti zastavljene drugače. In gospod profesor, ali imate odgovore na to, kako naj bi odpravili razlike v Evropi? Imamo razlike v prvem stebru, manj kot 100 eh, evrov v Latviji, na južnem Tirolskem manj kot 50 evrov ponekod pa več kot 600 evrov, ampak ogromne razlike pa so v drugem stebru. Danska ima 40 evrov v drugem stebru, zelo veliko v prvem stebru. V drugem stebru s 400 evri ne moramo veliko storiti. Slovenija ima več kot 250 evrov v drugem stebru. Kakšen je torej vaš odgovor na te razlike? Ali ne bi bilo smiselno, če bi dejali, da vsaka država članica vsaj toliko in toliko evrov za okoljsko-kmetijske programe v drugem stebru porabi lokalno. Kmetijsko-okoljske ukrepi so drugačni na Finjskem kot na, Fic, na Siciliji, drugačni v Bolgariji kot v Španiji, tako da ne moramo kar tako reči v Bruslju, da morajo vsi kmetje v Evropi početi enako. Tako da mislim, da je ta drugi steber dobra priložnost za to, da okoljsko-kmetijske programe izvajamo. Enako velja za investicije v državah kot je Nemčija, kjer se je že veliko investiralo. Ne potrebujemo toliko investicij kot na polskem ali drugo. Tako da tudi tu potrebujemo drugačne odgovore, da bomo imeli več enakosti po Evropi in to bi me vsekakor zanimalo, ali nam lahko date kakšne odgovore mi zdaj, na primer, odgovore, eh, kaj ti kmetje seveda tudi potrebujejo hiter dostop do sredstev in do interneta. Tako kot mala in srednja velika podjetja, kje, kje imajo svoje zreže, tam, kjer imajo dostop do hitrega interneta. Tako da poiskati moramo odgovore na to. In eh, tehnika je vse bolj zapletena in eh, mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo izgradili takšen sistem, da se bo osredotočili na proizvodu, ne pa zgolj na obladovanje tvegan, kajti če ne nam ne bo. Če ne bomo imeli dovolj denarja in v prihodnosti ne bomo imeli dovolj sredstev za financiranje. Po mojem mnenju, torej obradovanje tvegan vsekakor sodi v prvi steber. Grazie, Albert. Hvala, Albert. Uh, zdaj je gospod Hvala lepa, naj se vrnem na to, kar smo pravkar govorili. Bistveno vprašanje je, ali naj se regionalna politika uh, ukvarja samo s tako imenovano okoljsko ureditvijo, urbano ureditvijo in kaj je mišljeno s pojmom eh, podeželjsko okolje, ker vse podeželjsko okolje vendarle ni kmetijsko obstajajo podeželjska okolja, kjer praktično ni več nobenega kmeta. Potem pa so seveda tudi podeželjska okolja, kjer živijo sami kmetje. Torej moramo vedeti, na jasnem si moramo biti, o čem govorimo, če pogledamo ta katalog ukrepov, ki je pred nami, potem se ukvarjamo s kvadraturo kroga in imamo pred seboj neke izbire, ki so videti drastične. Kaj bomo torej storili, ali se bomo osredotočili samo na podeželje kot podeželje, kar pomeni manj denarja za kmetijstvo ali obratno? Potem so tu zadeve, ki eh, prizadevajo predvsem tiste države, ki imajo posebne politike namenjene manj razvitim območjem. In eh, potem je tu še vprašanje zelenitve. To so okoljevarstveni ukrepi. Zdaj, ali so to kmetijsko okoljevarstveni ukrepi, ali so dobro eh, formatirani oziroma izračunani na podlagi nekih konkretnih podatkov, za kakšne stroške gre, ali je morda strošek okoljevarstva kar previsok glede na eh, dejavnost. In ali bo to veljalo za vse kmete ali ne, ali samo za tiste, ki se bodo ujemali z tem, kar sodi v drugi stebr. Sama res ne vem, zakaj ne bi mogli biti e, bolj e, prožni, zakaj nek e, kmet, ki ima pač večji sadovnjak, ne bi smel zavarovati svojega sadovnjaka, ki je le del njegovih kmetijskih dejavnosti, proti toči, naprimer. Ampak danes imamo pred seboj točno take predloge komisije da imamo v drugem stebru predvidene neke kredite za obvladovanje kriznih primerov. To se pravi, da če ne bo ničesar konkretnega, bo kmet spet moral sam dajati na stran denar za vsak primer, če pride do česa hujšega. In eh, potem bomo spet govorili o nekih rezervah, tja do 66 odstotkov in naša debata bo nenadoma popolnoma nerealna. Bodimo vendar realistični. Vse države nimajo enakih situacij, nimajo enakih izbir in možnosti. In ne moremo našim kmetom kar tako popregovoriti, da je čisto vse možno, ker če vzajemo v roke računalnik in čisto preprosto izračunamo zadeve, bomo videli, da vse, o čemer govorimo v okviru drugega stebra, preprosto ni možno. Gospa Klas. Parlamentarno sem prisluhnil in ugotavljam, da kar zadeva razvoj podeželja, si tu razvijamo na različnejše pojme in eh, veliko si seveda tu lahko predstavljamo. Moje vprašanje je, kaj je večfunkcijsko kmetijstvo? imamo specializirano kmetijstvo in pa potem eh, kmete, ki imajo ogromno prašičev in eh, piščanco in tudi pečejo kruh. No, lejte, to, je, to je nekaj, kar je vsekakor potrebno odpraviti kot vizijo kmetijstva. Ti, eh, konec koncev smo desetletja porabili za to, da smo kmete odvadili peke kruha, ker naj to ne bi bilo uh, vzdržno za prihodnost. No. Vemo, kakšne so meje in eh, vprašanje je, kako segmentirati kmetijstvo, lahko po storitvah, lahko eh, gre za, tudi za turizem, nove komunikacijske storitve, internet smo omenili, skratka, praktično nemogoče je zadevo na ta način razmejiti in lahko smo si na jasnem, da ne glede na to, kako bo ta drugi stebr izgledal, konec koncev služi podeželju in pa podeželskim strukturam. In tiste podeželska območja, kjer imamo veliko dobro delujočih kmetijskih gospodarstv, eh, je treba podpirati. Imamo zaenkrat žal tudi še veliko takšnih regij, kjer je samo obstoj kmetijstva pomeni, da je to revna regija. Potem tu še dejavnik eh, žensk. Kako boste ženske vključili? Sem veliko aktivnih kmetic, ne smemo pozabiti in v prihodnosti mora ostati možno, da te organizacije, omogočajo izvedbo programov. To je, mislim, da ključnega pomena, ki nekaj česar ne smemo pozabiti na področju kmetijstva in podeželja. Brita, ja, vedno, ko govorimo o podeželju, se vprašamo, kako najti nek način, da učinkovito uporabljamo evropska sredstva ali ne bi morali imeti nekakšen revolving sistem, ki bi bilo možno sredstva tudi mm, zbirati, ne da smo vedno primorni vse potrošiti hkrati. Kako naj bi to izgledalo? Po vašem mnenju, gospod profesor, namreč, da sredstva v obliki eh, kreditov z izračunom seveda vseh pomembnih dejavnikov Eh, mislim, da bi si morali upati eksperimentirati tudi z novimi modeli, ampak nasplošno bi lahko rekli, da celotno zadevo mm, moramo gledati nekoliko drugače kot zgolj z bančnega vidika, kajti v prihodnih eh, letih bo ogromen pritisk ne le na kmetijski proračun, ampak na vse proračunske segmente v Evropski uniji. Vemo, v kakšni krizi smo in vemo, kako majhna. Eh, kako majhen je mošniček, iz katerega jemljajo države članice, tako da tu mislim, da moramo nekoliko bolj razmišljati o tem, kako učinkovite je uporabljati sredstva in kako dobiti več od vsakega evra, kot smo zaenkrat. Grazie, adesso nel, eh, diamo la parola al professor Van der Pleg. Hvala lepa. No in sedaj dajem besedo. Spet našemu predavatelju Van der Plehu, In razumem, da je pomembno ustrezno obravnavati vse mehanizme, ki nam lahko pomagajo pri boljšem upravljanju. In zdaj, ne glede na to, ali gre za zasebno ali kolektivno obvladovanje tveganja, prepričan sem, da nam lahko pomagate pri razumevanju tega, kar lahko bolje storimo v okviru prvega ali drugega stebra. Da, hvala tudi vam, gospod eh, predsedujoči, in hvala vsem, ki ste prispevali svoje mnenja in vprašanja ter komentarje. Ne bom se mogel roditi vsakega vprašanja posebej, poskušal jih bom združiti, ampak najprej naj se lotim osnovnega pojma. Kaj sploh je razvoj podeželja? Razvoj podeželja želi okrepiti podeželsko gospodarstvo in okrepiti kohezijo cilj tega je torej podpirati tako nove oblike kmetovanja eh, ob zagotavljanju varnosti prehrane po vsej Evropski uniji in zvižati kakovost življenja na podeželju. Vse to seveda pa je povezano s tem, kako sta kvetijstvo in podeželje vzajemno povezana. Gre za interakcijo in sinergije pri razvoju kakovosti podeželja. Seveda tam, kjer ni nobenega kmetijstva, ni treba, da gosto govorimo o tem. Tam, kjer gre pa eh, za recimo območja, kjer so eh, zelo industrijsko usmerili kmetijstvo in so pokrajine povsem uničene zaradi tega, kot naprimer tudi na nizozemskem. Je spet ekstremni primer, ampak gre v bistvu bolj za prepletanje podeželja in kmetijstva, gre za to vzajemno vplivanje, ki pa se ne razvije samo po sebi, če mu ne posvečamo posebne pozornosti, še zlasti, če danes govorimo o zelo nihajočem mednarodnem trgu in eh, če pogledamo, da je. Eh, Eh, Kmeti so seveda najmočnejše eh, ravno na severozhodu Evrope in veliko krat se zgodi, da so cele površine povsem uničene zaradi preveč intenzivnega obdelovanja v preteklosti, medtem ko imamo proti jugovzhodu Evrope pravzaprav ponekod še čisto eh, naravna območja, kjer je kmetijstvo še ne dovolj razvito. Vse to so elementi, ki jih je treba upoštevati in to je tudi hkrati odgovor na vprašanje, zakaj potrebujemo denar za razvoj podeželja. Zato, da bo podeželje postalo privlačnejše za življenje, vendar je to seveda povezano tudi z zakonitostmi trga. Potem glede ekologije, fosilna goriva, da, vaši komentarji so mi bili zelo všeč. Tudi v eni od resolucij vašega parlamenta sem na veliko zadovoljstvo prebral, da je ta Evropski parlament zelo naklonjen energetski samozadostnosti kmetij. In upam, da se to lahko prevede neposredno tudi v više podpore tistim, ki se bodo tega lotili, da jih bomo ustrezno stimulirali. Potem smo govorili še o obvladovanju tveganja. Strinjam se z jasno povedanim mnenjem, da nima smisla privatizirani, privatizirati dobičke in socializirati tveganja. To ni pravi pristop, ker lahko s tem pridemo do zelo izkrivljajoče podobe nadaljnega razvoja dogodkov in eh, V zvezi s tem bi lahko našteli veliko število praktičnih primerov. Obladovanje tveganja popolnoma jasno ne sodi v drugi stebr. In če se že ukvarjamo z obladovanjem tveganja, ga je treba umestiti v prvi stebr. S tem pa seveda ne mislim zvišanja razpoložljivih sredstev, ampak bomo rekli, ta spodbuda, ki jo sedaj prejmeš na hektar, mora biti namenjena tudi eh, za zavarovanje preko različnih eh, zavarovalnih schem, eh, za različne primere, tudi za primer slabega stanja na trgu v prihodnosti. No in kot rečeno, to spet ne moremo umestiti v drugi člen. Zelenitev je eh, tema, o kateri veliko govorimo na splošno v Evropi zadnje čase. Eh, vendar mislim, kot sem omenil že v svojem dokumentu, ko sem podal veliko podrobnih podatkov, vse to lahko zelo modro uporabimo eh, z namenom, da eh, vzpostavimo ekološka jedra znotraj eh, kmetij, da se zadeve obrnejo organizirajo tako, da se uporablja manj insekticidov, pesticidov in tako naprej. Lahko bi eh, postavili določena splošno veljavna pravila na tem področju. Sicer bomo ustvarili še dodatna specifična eh, neskladja znotraj drugega stebra. Te zadeve lahko aktualiziramo lahko tudi zadeve pojasnimo, da jih bodo razumeli tudi eh, vsi prebivalci Evropske unije. Naprimer, vprašanja kot so recimo eh, izrazito pašništvo. Če živino usmerimo predvsem v pašništvo, so izvedene študije že pokazale, kako se izboljša tudi sama struktura struktura gnoja, torej naravnega gnojiva, da se s tem posledično izboljšajo pogoji na vsej kmetiji, kar je dobro tako za živino kot za pašnike in številne druge dejavnosti. Lahko sicer govorimo o številnih podrobnostih, Ampak najbrž bo treba spremeniti celotni sistem. Sedaj Evropa narekuje vsakemu kmetu to in to in to moraš storiti, to rabimo, tega ne rabimo več in tako naprej. Ampak vsi vemo, da splošne scheme ne delujejo dobro. Zakaj pa ne bi storili drugače? Zakaj pa ne bi rekli skupini kmetov? No pa vi naredite predlog, kako bi pa vi organizirali svojo dejavnost, koliko nameravate vložiti v prilagoditve podnebnim spremembam, koliko v varstvo okolja in tako naprej. In potem bomo dobili en pregled in bodo skupine kmetov same oblikovali svoj načrt, tudi same upravljale potreben nadzor, kar bo veliko lažje in tudi smotrnejše, ker oni sami ponavadi tudi najbolje poznajo tako razmerje kot območje, v katerem delajo in živijo. Glede drugih vprašanj, zaradi eh, odhajanja mladih eh, z podeželja in z kmetij, resnično je treba, če hočemo biti kredibilni v tej Evropi, poskrbeti za ukrepe, ki bodo omogočili mladim, da ostanejo na kmetijah in da se ukvarjajo še nadalje s kmetijstvom. Potrebujemo morda ne ravno novo politiko na tem področju, ampak bolje povezovanje obstoječih politik in njihovo boljše izkoriščanje na nacionalni ravni. E, vem, da obstaja tudi nekaj dobrih e, predlogov, tudi v Franciji, naprimer e, obstaja tudi načelo zemlja za ston, ki omogoča mladim, ki so zainteresirani za kmetovanje, da na lahek način pridejo do zemlje, seveda pod določenimi pogoji. Lahko iznajdemo še številne druge ukrepe, vendar pri tem ne smemo pozabiti na to, da je treba omejiti birokratizacijo, da bodo vsa prizadevanja končno lahko učinkovita. Popolnoma se strinjam z vsem, kar ste rekli o tem, da je pošlj, boljše, potrebno boljše usklajevanje obstoječih ukrepov. Če bomo uh, pozorno preučili že ta predlog, bomo videli, kakšni so predlogi okolju prijaznega kvetovanja za nadaljnih sedem let. Uh, Predvidevajo se namreč ukrepi in spodbude vsaj v taki meri, kot smo imeli v zadnjih sedmih letih, e, potem pa še nekaj novih, seveda. Gre za kontinuiteto in če bomo to vzeli resno, mislim, da bomo lahko v prihodnje tudi delovali še bolj prožno. Potem je bilo še vprašanje glede Eh, nizkostroškovnih in visokotehnoloških kmetij, primerjave, ki sem jo podal. Popolnoma brez pomena je, da se vi ali jaz, kdorkoli od nas, odloča naprej, kako se bodo te zadeve odvijale. Namreč vse odvisno tega, kako se bodo spreminjale razmere na trgu, niče od nas ne ve, kaj se bo zgodilo naprej. In uh, mislim, da bi bilo dobro, da se zadeve spreminjamo glede na spreminjajoče se razmere, ker najboljši učenci iz preteklosti ni nujno, da bodo tudi šampioni prihodnosti. Ampak kot ste videli tisti prikaz eh, nizkostroškovnih kmetij, ki so trenutno v boljšem položaju in je videti, kot da so trajnostno bolj vzdržljive, Uh, lahko rečem, da je sedaj zares tako, ampak skupna značilnost teh kmetij je, da so ponovadi tudi multifunkcionalne. To pa je hkrati tudi privlačnejše za mlade kmete. Tega si nisem izmislil sam, to pravijo empirične študije. Videti je, da imajo mladi ljudje uh, radi raznoliko delo in to je povezano tudi s kmetovanjem v vseh regijah. In končno, če razmišljamo, o prihodnosti. Sedaj seveda obstajajo velike razlike v plačilih od države do države, če govorimo o plačilih na hektar. In to je seveda pomembno za prihodni objektivni razvoj eh, in tudi za porazdelitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja. Vendar je res, da moramo pri vsem tem vedno uporabiti tudi načelo nacionalnega oblikovanja prednostnih ciljev in nalog. Ti cilji pa morajo biti oblikovani na podlagi praktično usmerjene dinamike, namesto da bi šlo zgolj za neko odrejanje z vrha na vzdolj. Torej, potrebujemo bolj razčlenjen pogajalski proces. Ker naj bo podeželje bolj aktivno zastopano, da se bo dejansko pogovarjalo z drugimi pomembnimi deležniki, kaj lahko kdo stori in kaj lahko stojo skup, storijo skupaj. To pa seveda pomeni pogajanje na več ravneh. In to je po mojem ta smer, v katero se moramo gibati. Vašemu parlamentu želim veliko odločnosti in soodločanja s podeželjem. Samo še eno končno pripombo predsedujoči imam. Nikakor nočem eh, motiti vašega dnevnega reda, ampak eh, sam moram še ujeti letalo in res moram oditi že čez pet minut. No, hvala Jan, najlepša hvala. To je bila res zanimiva debata. Zelo smo hvaležni profesorju van der Plögu za to zelo koristno delavnico. Sej all'ordine del giorno. No, punto. In s tem mislim, da gremo lahko naprej po našem dnevnem redu. Na vrsti je peta točka. In sicer strategija Evropske unije za varstvo in dobro počutje živali. Tu gre za izmenjavo mnen in v zvezi s 13. členom pogodbe, ki posebej obravnava živali in njihovo dobro počutje in to je seveda povezano z izvajanjem številnih politik Evropske unije. V tem kontekstu je 19. januarja komisija sprejela drugo strategijo za varstvo in dobro počutje živali. Gospa Paulsen je bila podpredsednica odbora, ki je delal na tem, hkrati pa je tudi naša poročevalka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 da pojasnimo in izboljšamo zakonodajo, ki se ukvarja z varstvom in dobrim počutjem živali. Vendar je dokumentacija na tem področju večinoma zelo nejasna. Eh, veliko zahtev, ki smo jih oblikovali že pred leti, je bilo razvodenjenih in ravno to se dogaja tudi zdaj pri tej novi zakonodaji. Govorimo seveda o 13. členu, ker seveda tudi pomeni, da ne moremo uh, zadev početi njegovorni nohlapno, moramo pa uh, razočevati tudi med domačimi živalmi in divjimi živalmi. Kaj je potem v končni fazi z dobrim počutjem ljudi, bodo rekli nekateri. Dejstvo je, da moramo na tem planetu uh, deliti prostor z številnimi živalmi in da si z njimi delimo tudi kar 70 odstotkov nalezljivih bolezni. 95 odstotkov vseh živali v Evropski uniji pa se v bistvu nahaja v rokah kmetov, ki so odgovorni za njihovo dobro počutje. Oni preživijo največ časa s svojimi živalmi in poznajo njihove potrebe. In zato je dobro, da bi poznali tudi težave, s katerimi se pri tem soočajo. Če pogledamo sedaj ta predlog, ki ga bomo v prevajanje poslali jutri, boste videli, da gre za 22 sklicevanj na različne uredbe in direktive, ki trenutno pokrivajo eh, sobivanje in sodelovanje eh, če lahko tako rečemo, kmetov in domačih živali. In potem se govori tudi o številnih eh, različnih načinih nadzora in spremljanja na različnih ravneh. Še zlasti je problematično izvajanje zakonodaje same, če imamo težave že z njenim razumevanjem. E, Potem imamo naprimer tudi predpise, ki se nanašajo na valilnice in eh, na rejo perutnine v umetnih pogojih, tako rekoč pod lučko. Na nek način pravzaprav je videti, kot da bi sami sebe kaznovali s tem, ko izumljamo vedno nova pravila in predpise in v nekaterih državah članicah so zadeve postale že tako zapletene, da so nekateri postali umetniki v izogibanju izpolnjevanja zahtev eh, predpisov, medtem ko v drugih državah članicah pravzaprav vse te predpise strogo izvajajo. Težavno področje je tudi svinjereja, na primer. Eh, veliko je držav članic, ki bodo v prihodnje težko izpolnjevale nove zahteve. Zaradi tega moramo sedaj razmisliti tudi o izvedljivosti določenih predlogov. V nordijskih državah se je pred, prejšnji teden začela kampanja, ki govori o tem, da ne smemo kupovati, da ne nočejo kupovati uh, eh, jagnječega ali ovčega mesa iz Evropske unije zaradi neustreznega ubijanja teh živali. Kot vemo, obstajajo tudi različni načini zakola, ki so dovoljeni določenim verskim manjšinam. Ampak tudi to področje je treba urediti tako, da ne bo prihajalo do zlorab. Kot rečeno, gre za zelo kaotično stanje in težko je razumeti, zakaj sploh gre. In kaj pravzaprav sploh pomeni dobro počutje živali? in zakaj je zaenkrat opredelitev tako zelo zapletena. Sama sem stopila v stik z vsemi organizacijami, ki se ukvarjajo s tem področjem, tudi organizacijami kmetov, znanstvenikov, okoljevarstvenikov, z, eh, ljudmi iz stroke, iz klavnic, veterinari in tako naprej. Dobesedno z vsemi zainteresiranimi eh, stranmi in tako sem se trudila oblikovati ta predlog, ki gre jutri v prevod. Mislim, da moramo zadeve poenostaviti in imeti jasno zakonodajo, ki jo je možno v praksi tudi izvajati. Ne moremo kar naprej izumljati neke nove zakonodaje, ki jo je možno izvajati ki bo le vsebovala blagozvočne puhlice in v praksi ne bo nikakor vplivala na konkretno življenje. In sama bi rada videla, da bi imeli neke osnovne zakonodajne okvire, ki bi bili vsem skupni. in eh, s tem je povezana tudi zakonodaja, ki se nanaša na živila. Tudi tam sem zelo aktivno sodelovala pri oblikovanju in spominjam se še, koliko ljudi je dejansko menilo, da to v praksi sploh ne more delovati, ker smo imeli takrat zelo velike razlike med danimi 15 državami članicami. No, takrat se je zdelo, da so naše razlike zelo velike in da jih je težko stlačiti v en sam okvir. In to je bil seveda poskus, ki ni bil povsod enako uspešen, ampak ravno zaradi tega skupna prehranska zakonodaja slej ni bila uspešna. Vendar bi bilo dobro imeti nek okvirni nabor temeljnih načel, na kateri bi potem lahko temeljile posamezne zakonodaje. Naprimer, sama bi rada imela neke opredelitve, ki bi jih bilo lahko razumeti in to bi bila že samo po sebi velika prednost, ker če že pogledamo opredelitve iz svetovne zdravstvene organizacije, ki že veljajo po vsem svetu, potem bi to morali nekako znati doseči tudi mi. Lahko bi zahtevali, da se v vseh vrstah sporazumov in oblikovanja standardov uporabljajo isti eh, pojmi, iste opredelitve iz dokumentov Svetovne zdravstvene organizacije in da veljajo za vse. Zapomniti si moramo, da mora biti konkurenčnost zastavljena na temeljnih načelih poštenega poslovanja in da mora to veljati za vse naše odnose, tudi s tretjimi državami. To je ena od zadev, ki jih moramo imeti pri našem delu v tem odboru stalno v mislih. Konkurenčnost v naši družbi mora biti poštena, in sama sem prepričana to, saj imam kar nekaj izkušenj v življenju, spoznam se tudi na kmetijstvo in na domače živali, pa tudi na delo v tem parlamentu. Prije sem prišla sem v ta parlament, sem bila novinarka in moje ožje področje delovanja je bilo ravno kmetovanje na podeželju. Desetletja sem se srečavala s kmeti in niti enega ni bilo, ki ne bi bil iskreno zaskrbljen za svoje živali in jim posvečal pozornost ter skrbel, da so bile dobrega zdravja, da so se počutile dobro in da so bile zadovoljne. Seveda to ni vedno lahko doseči, ampak dejstvo je, da so živali, ki se dobro počutijo, tudi bolj dobičkonosne za kmeta. Tisto, kar bi pa sedaj rada, je slišati vaše mnenje. Elizabet Jegle je začela s tem procesom skoraj da pred desetimi leti. Sedaj pa moramo zadeve spet nekoliko potisniti naprej. In dovolite mi, naj vse skupaj povzamem, da bodo zadeve jasne, razločne in pregledne. Hvala iscritti a parlare, vi ricordo un po' i tempi perché poi abbiamo la riunione dei coordinatori con i parlamenti baltici. Inizio. Kar nekaj govor se vse je javilo k besedi, časa pa ni več veliko, tako da vas prosim, uh, da ste čim hitrejši. Na Srbu, raport. Spandančila. SND. Hvala. V imenu uh, eh, Dačijana Sevoluja, ki je um, Torej, gospe eh, Sepoluki je poročevalka strani, poročevalka v senci skupine S in D. Um, naj povem, da je treba izboljšati um, skrb za dobro počutje živali, treba je nagraditi eh, tiste kmete, ki to že počnejo. Eh, in treba je oblikovati tudi nove politike v okviru drugega stebra, ki skrbijo za dobro počutje živali. Strategija za dobro počutje živali 2012 do 2015 bi morala upoštevati tudi problem potepuških psov. Strategija bi morala zahtevati, da ljudje ravnajo odgovorno s svojimi hišnimi ljubljenčki. Eh, in na ta način bi se lahko borili proti problemu potepuških psov. Za izboljšanje dobrega počutja eh, živali. Pa je treba upoštevati tudi specifične pogoje v posameznih državah članicah in omogočiti prehodna obdobja za dosego ciljev. Hvala. Hvala. Gospod Iranc Garcia, potem Evans. Hvala. Gospa Jegle je poročevalka v senci za ljudsko stranko in v njenem imenu bi rada povedala, da. Mm, okrepitev eh, tega področja z novim zakonodajnim okvirom, eh, da je to zelo eh, dobro. Še posebej to velja za živinorejo. Komisija mm, pravi, da se lahko zgodi to, da bodo nekateri uredbo izvajali, drugi ne in da bo prišlo do neenakosti, tudi do neenakih pogojev. Isto se lahko zgodi z uredbo eh, o včereji eh, oziroma se to že dogaja. Treba je zagotoviti poenostavljen okvir. To je dobro, ampak pri tem je treba upoštevati znanstvene kriterije. Eh, treba je upoštevati kriterije, ki nam jih bodo zagotovili tisti, ki se na to najbolj spoznajo to so strokovnjaki z eh, področja veterine in ti nam morajo dati neke znanstvene smernice pri oblikovanju politik. To bo eh, tudi najbolje za živinorejce in za živali. Treba je upoštevati tudi različne pogoje za različne sektorje. Strokovnjaki pravijo, da uh, pogoji za določene uh, sektorje oziroma za uh, posamezne uh, živali niso uh, vedno enaki. Poleg tega potrebujemo več transparentnosti. E, najpomembnejše od vsega pa se mi zdi, da informiramo potrošnika. E, naj se še tako trudimo, če ne bomo potrošniku tega sporočili, potem eh, ne bo znal eh, ceniti novih eh, pridobitev in tudi ne bo tukaj nič na boljšem. Treba je izvajati tisto, kar že obstaja, kajti med državami članicami še vedno obstajajo razlike. Ni treba povečevati oziroma zaostrovati norm, kajti to nam ne bo služilo treba je biti eh, strikten po celotni Evropski uniji, treba je dosledno izpolnjevati norme. Poleg tega pa je treba povečati ozaveščenost potrošnikov. E, ni dovolj, da samo dodamo neko novo etiketo, če nihče ne bo vedel, kaj to pomeni. E, tukaj se Evropska komisija ni e, dovolj Eh, zavezala. Eh, predvsem, ko gre za nove klitke oziroma eh, torej nove, nove klitke za ptice, za piščančerejo. Mm, izračunali smo že stroške. Eh, komisija tukaj ni prevzela zadostnih obveznosti, kajti veliko eh, teh stroškov ostane na ramenih proizvaja, proizvajalcev. Proizvajalci morajo tukaj bodi si eh, prevzeti preveliko breme ali pa uh, uh, tega ne bodo izvedli in tukaj komisija mora spremeniti svoj pristop. Poleg tega mislim, da bi se morala naša prizadevanja odražati tudi na mednarodni ravni, ko gre za eh, bilateralne sporazume in pa za eh, svetovno trgovinsko organizacijo. Ni pravično, da od naših proizvajalcev zahtevamo vedno več, še posebej ne v času krize v odnosih s tretjimi državami pa tega ne zahtevamo. To je treba storiti zaradi zaščite tako potrošnikov kot proizvajalcev. Hvala. Uh, gospa Evans, potem pa Elizabet Jegle. Um... Hvala. Pozdravljam novo strategijo Komisije za dobrobit živali. Uh, Eh, Evropska unija potroši 150 milijonov evrov eh, za dobrobit živali na leto, vendar pa je izvajanje še vedno zelo nekonsistentno. Eh, nimamo nobene uredbe glede krav mlekaric, naprimer. Komisija se je šele zdaj začela zavedati pomankljivega izvajanja obstoječe zakonodaje, zato je to še posebej pomembno. To poročilo bo komisiji eh, predalo sporočilo, kaj si želimo v prihodnosti. Eh, gospe Polson, se zahvaljujem za zelo eh, konstruktivno delo. Poslušala je vse skupine in mislim, da je dosegla veliko soglasje. Želimo si ehm, boljšega izvajanja obstoječe zakonodaje. Komisija bi morala prej ukrepati in prej upozarjati, če pride do kršitev strani držav članic. Vedno se je ukrepalo šele mm, potem, ko je, se je problem že zaustril. Mm, komisar tudi to podpira in eh, države članice bi od njih bi morali zahtevati, da eh, ukrepajo pravočasno in da posodobijo svoje sisteme. Več je treba. Eh, storiti tudi za eh, financiranje. Predvsem drugi stebr eh, skupne kmetijske politike je tu pomemben. Nekaj od tega lahko storimo tudi prek že obstoječih institucij. Enake standarde kakovosti moramo zahtevati tudi za uvoženo blago, enake standarde, kot jih zahtevamo od naših kmetov kmeti v Walesu eh, želijo, si želijo izboljšati situacijo, vendar pa se ne strinjajo eh, s tem, da morajo konkurirati potem kmetom, ki jim ni treba spoštovati vseh standardov. Eh, poleg tega bi bilo treba nagraditi kmete, ki upoštevajo visoke standarde. Mislim, da obstaja dobro sodelovanje pri tem poročilu in da lahko komisiji pošljemo s tem jasno sporočilo. Hvala. Hvala, gospa Ivans. Elizabet Egle, potem pa Gnjo. Hvala, predsedajoči. Hvala tudi vam, gospa Povsen, za ta prvi, za to prvo izmenjavo mnen. Mislim, da bomo tudi to prvo poročilo kaj k malo dobili. Samo osebno sem prepričan, da smo v zadnjih desetih letih naredili pomemben korak naprej. In eh, to bi prosilo vse kolege, da to razumejo in eh, upoštevajo. Mislim, da je pomembno, da pogledamo velike deficite, ki izhajajo iz tega, da komisija ni uspela Eh, sodelovati z državami članicami pravočasno. Pomembno je, da pripravimo poročilo, kjer bo komisija podprla najpomembnejše točke. In eh, pomembno je, da postopamo korakoma. jasno je, da lahko z zdravimi živalmi kmetje bolje postojo kot z bolnimi ali s tistimi, ki jim ne gre dobro. Spreminja se tudi živinoreja, velikost živali se spreminja, veliko stvari je eh, v teku in eh, tu moramo upoštevati, da ne moramo vsake pol leta, vsakih nekaj let sprejemati novih zavezujočih pravil. Če nekdo zgradi neko, nek nov hlev v skladu s pravili, še s spodbudo, uh, s finančno spodbudo, potem pa spremenimo zopet pravila. Tako da mislim, da ne smemo preveč birokratizirati teh zadev uh, in Pomembno je, da izpostavimo, da je za nas eh, varstvo živali pomembna tema. Pomembno je, da se tudi izvaja obstoječa zakonodaja. Treba prečiti, kaj lahko še storimo zdaj, da stvari pravočasno ugotovimo in da pravočasno tudi ukrepamo proti eh, nepravilnostim. Ali bomo imeli specifične pravne akte, ali bomo integrirali, kako bomo postopali s temi stvarmi. potem vprašanje, kaj bo s tistimi pravnimi akti, ki bi jih eh, komisija že morala predstaviti za specifične področje, kako bomo te stvari lahko vključili. No in potem tudi znanstveni kazalniki oziroma kazalniki temelječi na znanstvenih dognanjih, to je najpomembnejše. Po mojem mnenju je smiselno povedati, da je znanost osnova ne moremo reči, da je ideologija, ostalo potrebujemo jasne usmeritve in potem bomo imeli tudi podporo ljudi, eh, za katere tu gre. In to je tisto najpomembnejše. Najti moramo kriterije, ki bodo sprejemljivi v vseh 27 državah članicah in tudi uporabni v vseh 27 članicah. Prav tako moramo razmisliti o tem, kaj bi morali storiti za to, da bo 27 držav članic na enaki ravni, predno začnemo potem spet razmišljati, razmišljati o nekih novih standardih. Pri tem poročilu potrebujemo tudi omembo prevoza živali, kajti tudi to je povezano z dobrim počutjem živali. Pred desetimi leti se spomnim, gospod Polsen, da je bila ogromna tema znanje. Že oseb, ki imajo pravko živalmi, kdo so to? Kmetje, tudi šoferi, to nekako za prevoz živali ali kako. In potem še zadnja stvar, ki je najpomembnejša po mojem mnenju. V Evropski uniji moramo imeti možnost sprejemati takšne zakone, kot hočemo, ko gre za standarde. Če ne bomo v bilateralnih sporazumih upoštevali tudi teh stvari, potem načeloma nismo dosegli nečesar, kar zadeva varstvo živali, kaj ti dejstvo je, da potrošniki želijo dobiti to, kar hočejo. Eh, Sveda pa zato potrebuje informacije in v številnih eh, primerih informacij preprosto ni. Tako da skupaj z odborom za trgovino moramo o tem spregovoriti z vsemi, ki imajo pravka s trgovini, kajti to je zadeva, ki je zelo pomembna in potem bomo lahko tudi skupaj v Evropski uniji naredili nek korak naprej z boljšo zaščito živali. Gospa Polsen, želim vam vse dobro, pravičena sem, da bo veliko predlogov sprememb eh, in želela bi si, da bomo skupaj našli dobre kompromise. Hvala. Grazie Elisabeth. Hvala Elisabeth.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 kar zadeva ta pravila, so tu že določeni problemi. Dejstvo je, da nekateri lahko proizvajajo ceneje. Te cenejše proizvode evropski potrošniki kupujejo, ker jih ne skrbi, kako so ti proizvodi proizvedeni, ampak jih zanima samo, da bi dobili več za isti denar. že to lahko izpostavimo, da bi bilo zaželjeno, če bi uvoz omejili ravno iz naslova teh ukrepov. In komisija nas vedno znova eh, spominja, da v okviru pravil STO tega ne smemo storiti, ampak kajti STO nima pravil, ki bi dovoljevala, da omejimo uvoz na podlagi teh eh, normativov. Če torej želimo to storiti, bo potrebno izboljšati tudi vrednost eh, uvoženega blaga. Prav tako je stalno višanje cen za potrošnike nekaj, kar eh, potrošniki ne sprejemajo ravno odprtih rok. Vzemimo za primer sladoled. V Evropi oziroma s tem sorodno področje jajc. V Evropi preprosto ni več možno proizvajati jajc na tradicionalen način. Nekateri potem zlorabljajo pravila in proizvajajo cenejša jajca, ki jih potem potrošniki kupujejo in obstaja velik razkorak med eh, prihodki različnih eh, segmentov družbe. V londonskem sitju ljudje porabijo 7 odstotkov svojega prihodka za hrano. Sem sori tudi potrošnja v restauracijah. Bolgariji, Romuniji, v nekaterih najslabše stoječih regijah, ljudje porabijo 50-60 odstotkov svojih prihodkov za hrano. Na Mačarskem je v zadnjem času tako, na primer, cena jajc zelo poskočila in eh, zato so ljudje proti takšnim ukrepom za zaščito živali, kajti preprosto povedano, ljudje želijo poceni jesti. Ko gre za nova pravila, je zato pomembno, da v prvi vrsti upoštevamo potrošnika, kajti potrošnik je tisti, ki potem na koncu spremi odločitev, kaj bo v trgovini kupil. In pri pripravi novih pravil ne smemo pozabiti na tiste skupine, ki ne uporabljajo proizvodov. Vegetarijanci ne bodo jedli mesa, tako da je pomembno, da vprašamo potrošnike, kakšne so njihove navade, kakšni so njihovi vzorci ravnanja in z eh, tega vidika moramo ustrezno oblikovati tudi normative za dobro počutje živali in zaščito živali, da se bo lahko zagotovila ustrezna stopnja kontrole strani Evropske unije. Na ta način se bodo pač ljudje lažje odločili. No, to pa bi potem privedlo do tega, da bo i tisti proizvajalci, ki proizvajajo za tiste trge, kjer eh, so potrošniki pripravljeni prodajati, eh, kupovati po višjih eh, cenah tiste proizvode, ki se proizvajajo po takšnih normativih, bodo lahko prodali tako. Ampak tisti proizvajalci, ki pa dobavljajo trgom kjer ta prečakovanja niso tako visoka in kjer tudi pripravljenost potrošnikov ni takšna, ti pa bi morali imeti možnost proizvajati po drugačnih pravilih, kajti pogosto potrošnik tako ali tako ne ve, kaj kupuje. No in na letalih, v restauracijah, na primer,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 E, pri izvajanju zakonodajo o dobrobiti živali imamo Evropo različnih hitrosti, to se ne bo spremenilo v kratkem, kajti države, ki so bile hitre pri izvajanju, bodo hitre še naprej. Te države se bodo prilagodile novim pravilom, e, hitro jih bodo začele izvajati in uh, to predstavlja konkurenčno prednost za kmetovalce v teh državah. Uh, zato moramo misliti predvsem na roke, kako bomo upravljali roke za začetek izvajanja. Morda bi morali razlikovati med eh, zakonodajnim izvajanjem in praktičnim izvajanjem. Imamo države, ki imajo zakonodajo in jo tudi praktično izvajajo, druge morda imajo zakonodajo, pa je še ne izvajajo. Torej, te države uh, imajo prednost zaradi konkurenčne neenakosti, torej konkurenčno prednost imajo pri tem. Pa še ena stvar, vlaganje v dobro počutje živali zagotavlja. Uh, nek eh, dobiček na 20 let. Če pravila spremenimo vsakih 7 let, potem eh, poradka sredstev sploh ne bo za kmete. Ne smemo biti presenečeni, ko kmetje pravijo, da jim pravila eh, poberejo vsa eh, sredstva. Poleg tega imajo še druge stroške, eh, ne samo stroškov, za dobrobit živali. In če bomo stroške vse čas povečevali, potem eh, bo za kmete to zelo težko. Pri dvostranskih sporazumih moramo biti previdni. Prebivalstvo v svetu eh, ni osredotočeno na eh, Evropo. Mm, trgi so prisotni povsod in ti nam ne bodo dovolili da jim usiljujemo neka pravila o dobrem počutju živali. Mislim, da moramo biti tukaj bolj pošteni, bolj odkriti do svojih potrošnikov. Kmetovanje in pa eh, dobro počutje živali. Mm, to mora biti eh, zelo prisotno v zavesti potrošnikov, sicer bodo začeli kupovati drugi. Ko sem bila mlajša, sem se naučila, da če ljudi vprašamo, kaj si želijo in kaj so naredili, kaj dejansko naredijo, da je to nekaj povsem drugačnega. Eh, ljudje se odločijo za določeno obliko nakupa, pa potem ravnajo povsem drugače. Tādēļ zinu no tā, kas ir dokumenta un kas tika teikt ziņojumā, bet man kaut kas pietrūkst. Naslīdni govorec. Hvala. Mislim, da tukaj nekaj manjka. Eh, na številnih področjih veliko govorimo. O nekaterih drugih ne povemo dosti, vendar pa. Mislim, da je to zelo pomembna tema. govis izveidotas par pienu mašīnām, jo vidējas laktācijas skaits. Nekateri se pač tudi radi samo oglašajo z izistem, pa vendarle v praksi ne delajo z živalmi nič drugače kot eh, slabimi stroji. Imamo tudi različne primere kemijske kastracije, živine in podobno. Skratka, veliko krat smo dvolični ali pa nejasni,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 srečenih doma v svoji domovini. No, dobro počutje živali je zelo pomembno z več vidikov. Na eni strani so tu interese kmetov, na drugi strani interese živali. Ugotavljam, da je za dobrega kmeta na prvem mestu tudi dobro počutje živali in dobro počutje živali pomeni ustrezno živinorejsko prakso. In to lahko najbolje zagotavljamo na malih kmetijah. In eh, tu imamo najenostavnejše izvajanje teh pravil. Gre za to, da tudi v teh eh, majhnih eh, kmetijah, kljub temu morajo izpolnjevati vse zelo zahtevne pogoje, ki bodo tudi za velike. Torej, ta mala gospodarstva so v največji nevarnosti. Tudi zaradi tega pojava grabeža zemlje, ki je zdaj zelo razširjen v Evropi, eh, gre za špekulacije z zemljišči. To se pojavlja vedno bolj, tudi na mačarskem. In eh, veliko težav imajo naši kmetje. In tu ne smemo pozabiti dobrega počutja eh, živali tudi z tega vidika. Tako da je pomembno, da odbor Agri preuči tudi težavno problematiko grabeža zemlje. Olson, pregovaj. Hvala, zdaj pa za zaključek še gospa Polsen. Min avsikt är att få en enkel, tydlig och användbar lagstiftning. Tu je pomembno, da imamo enostavno povezavo med eh, omenjenimi koncepti, kajti dan danes so stvari zelo, zelo zapletene, preveč zapletene za številne kmete, so ti koncepti bistveno preveč eh, zapleteni. No in zato mi dovolite za konec povem nekaj neprijetnega. Če tudi si morda želimo poenostavitev in je enostavno delujočo zakonodajo, potem to lahko privede do kar nekaj težav. No in eh, to velja za čisto vse. Marit Polson, res. Hvala naši poročevalki Marit Polson. Če se nihče več ne javi v besedi, mislim, da lahko končamo zasedanje celotnega odbora. Začnemo spet jutri ob desetih. Zdaj pa prosim, da tu ostanejo oziroma se popravljam, pravi predsednik, jutri začnemo ob pol desetih. Zdaj pa prosim, da v sobi ostanejo samo koordinatori. E, eh, imeli pa bomo še izmenjavo mnen z delegacijo Balske skupščine. Prosim, da v dvorani ostanejo samo koordinatori skupin. Eh, hvala ostalim za prisotnost na sestanku. Jutri bomo imeli ob 9. spet sestanek koordinatorjev, celoten odbor pa se bo sestal ob 9.30.